tudi glasovanje. très bien monsieur eickhout il va falloir euh, arrêter de discuter avec votre gospod eickhout vi boste kmalu na vrsti bomo kar začeli prosimo da se nam pridruži gospod eickhout Po predstavitvi naslova bo šlo vse bolj gladko, no z nami ni komisarke,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 mes chers collègues nous allons euh, continuer euh, enfin essayer de Spoštovane kolegice in kolegi, skušali bomo nadaljevati z razpravo. Vse tiste, ki kramljate v dvorani, prosim, da s tem počasi zaključite ali pa z razpravo nadaljujete drugot. Nadaljevati moramo z delom, ki morda ne bo najbolj prijetno, ampak vsekakor koristno. Ah, euh, gospod eickhout dobili boste besedo govorili bomo o vašem poročilu glede standardov emisijskih vrednosti co dva za nova težka vozila. Imate besedo. Štiri minute. Mes chers collègues, Uh, Najlepša hvala za ta velik interes za oglikov dioksid in težka vozila. To bi tudi moralo biti, ker gre za zadnjo zakonodajo o podnebju, ki je sprejemljeno v tem obdobju. In potem bi morali imeti veliko izboljšav v naslednjem obdobju. Tukaj pa lahko praznujemo to. Prvič namreč Evropska unija bo urejala emisije vrednosti CO2 za nova težka vozila. Tako kot je bilo Glede zakonodaje o CO2 pri avtih je bilo tudi tukaj veliko boja, vendar pa v dobrem sodelovanju z različnimi porevačevalci v senci, ki bi se jim rad zahvalil, nismo se vedno strinjali. Ampak na koncu smo dosegli sporazum, ki ga lahko vsi podpremo. In mislim, da je ta dosje zelo pomemben. Torej, uvedli bomo omejitve CO2 za leto 2025 do 15 odstotkov in leta 2000, do leta 2030 30 odstotkov. In ravno to dolgoročna perspektiva pošilja jasen, jasno sporočilo izdelovalcev težkih vozil, da bodo morali investirati v nove tehnologije. Uspela nam je tudi zapolniti vrzel glede super kreditov in jih eh, spraviti na dva odstotka eh, brez emisijskih vozil. In tudi tukaj pošiljamo jasno sporočilo eh, izdelovalcev, da ne bodo mogli samo izboljšati tehnologije motorjev, ampak bodo morali investirati v nove tehnologije za bodočnost, lahko je to vodikova vozila, različna, različna nova vozila, ampak Kakorkoli, to je smer, v katero morajo iti. Šlo je za velik boj, zlasti iz vidika zelenih, želeli bi imeti više cilje. Zelo pomembno pa je, da imajo izdelovalci sedaj, da jim je jasno, kaj morajo dolgoročno stariti in vedo, kam morajo vlagati za to, da bi zagotovili, da prometni sektor postane bolj čist in da gremo v smeri razogličenja ko jih vprašate, ko ljudi vprašate, kako pomemben je ta sektor, mu jim povete, da predstavlja 6 odstotkov vseh emisij in kar zadeva prevoz je to 25 odstotkov. Govorimo torej o pomembni kategoriji, ki se še povečuje. Do leta 2015 pa bi morali imeti brezoglično družbo. Zato je zelo pomembno, da sprejmemo to zakonodajo. Imeli bomo preglede leta 2020. 2022 in lahko vam povem, da bomo verjetno pregledali cilje, za katere se bomo odgovorili jutri in bomo ugotovili, da bi lahko naredili več. Zaradi investicij v brezemisijska vozila in zato bomo dobili nova delovna mesta v Evropski uniji. In, uh, bil je skrajni čas, da smo začeli to urejati v Evropi, kajti države kot so Japonska, Kanada, ZDA so to že uredile pred nami. Sedaj jih lovimo in zagotavljamo, da bodo inovacije in um, nove tehnologije uvedene v Evropi in hkrati bomo prišli do razogličenja tega prometnega sektora, ki ga tako nujno potrebujemo, sicer ne bomo dosegli pariških ciljev. In zato bi se še enkrat želel zahtevati komisiji, poročevalcem v senci, svetu, ki ni prisoten in želel bi se jim zahvaliti za njihovo tesno sodelovanje in že naprej se bi se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 Veseljen sem danes tukaj z vami o, na tej končni razpravi o zakonodaji za o standardih emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila. Ehm, so, soglasje, ki je bilo doseženo, je zelo pomemben dosežek in pomeni, da gre za zaključek e, svežnja o podnebju in e, okolju. In ta, zaradi tega spremljanja, ta sporozum je bil mogoče zaradi prizadevan in eh, kompromisnega duha v pogajanjih. In želel bi povedati in želel bi se zahvaliti poročevalcu Eichautu in tudi poročevalcem v Sencu za dobrih eh, rezultatov, ki so jih dosegli v tako kratkem času. Sporozum, ki je bil dosežen, je hkrati ambiciozen in dobro uravnotežen. To najbolj pomembne elementi so, da bodo nova težka vozila, bodo morala znižati svoje za, 50 odstotk, za 15 odstotkov do leta 2015. Eh, do, do leta 2025 in potem se bo to moralo še povečati. Cilji v uh, novih težkih vozilih, ki um, zadevajo 70 odstotkov vseh, uh, vseh emisij, bodo zaradi torej, vsi bodo morali upoštevati vse te spremembe in leta 2019 bodo uvedeni ti superkrediti in ta nov sistem bo zagotavljal, da bo resnično do, prišlo do teh zmanjšanj, ne samo na uh, papirju. In leta 2022 bomo ugotovili, če to res deluje. In s tem zaključujemo sliko, da bi cestni prevoz uh, postal bolj čist in da bi prešli na uh, klimatsko neutralne tehnologije. In uh, emisije iz novih težkih vozil pri, pri, pri Eh, predstavljajo skoraj 25 odstotkov vseh eh, eh, prometnih emisij in se še povečujejo. Za cilji, za katere smo se dogovorili in za cilji za po letu 2025 bodo te emisije se zmanjšale za 24 odstotkov in to bo pomagalo državam članico, članicam, da dosežejo tudi svoje cilje in eh, da dosežejo pariške cilje. Ravno tako bodo vozniki eh, lahko prihranili 25 tisoč evrov v prvih letih in eh, približno 60 tisoč evrov za nova vozila iz leta 2030. In to bo pomagalo najbolj srednjim, majhnim in srednjim velikim podjetjem, podjetjem, ki so najbolj pogosta v Evropski uniji in dajo delo 3 milijonom ljud, ljudem. To bo pomagalo tudi Evropski um, gospodarstvu za to, da bo um, okrepilo inovacije za nove čiste tehnologije. Sistem, sistem spodbud bo spodbujal to, da se bodo razvile inovativna vozila in, um, in s sta nova, tako se bodo ustvarjala nova vozila in imelo bo seveda tudi pozitivni uh, učinek na rast. Spoštovani poslanci, žel, želim vas pozvati, da podprete ta sporazum na jutrišnjem glasovanju. Ta nova zakonodajna, uh, zakonodajni predlog nas bo ponesla proti čisti tehnologiji in želel bi se zahvaliti uh, vsem. Um, in mi, komisija, vas podpiramo v vašem delu. Sta, torej razvoj novih eh, inovativnih tehnologij in, uh, in proti um, brezemisijskih vozila. Vozilah je nekaj zelo dobrega, zato vas prosim za podporo. Hvala. Zdaj pa gospa Virkunen v imenu odbora Tran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 bolj prijazna do okolja, do leta 2030 pa bo izpust toplogrednih plinov za težka gospodarska vozila kar za 30 odstotkov nižji. Je pa res, da moramo tudi poskrbeti za večjo učinkovitost. Vsi tudi vemo, da so sploh operativni stroški najnižji bolj visoki. Moramo seveda tudi poskrbeti za več inovacije v avtomobilskem sektorju. Poleg tega moramo razviti tudi nove metode za merjenje izpustov, ki bodo objektivne in natančne. Ne na zadnje pa je treba tudi upoštevati tehnološko neutralnost. V prometu lahko dosežemo marsikaj. Najlepša hvala, zdaj pa v imenu skupin ELS, gospod Felner, dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Veliko let dela se zaključi, zaključujejo zame, zato parlament in nova pravila, o katerih bomo glasovali jutri, o, o emisijskih vrednostih, so dobre in lahko izboljšajo promet brez škode za okolje. Zadnjič govorim tukaj v Evropskem parlamentu in želel bi se zahvaliti za 15 odličnih let. Tukaj sem doživel svoje prve trenutke in velik, veliko čast mi je bilo, da sem lahko delal tukaj in pomagal v prosti trgovini, se boril proti revščini in skušal pomagati Evropi v taki politiki, kjer je v centru človek. In to sem počel v imenu Švedske in v imenu Evrope. Velik, glede veliko stvari se nismo strinjali, nisem bil vedno zmiren, ampak v, po svojih možnostih sem si prizadeval za Evropo in za voljivce. Za Evropo, za katero se borimo, Evropa predstavlja up za za vse in tisti, ki boste nadaljevali svojo pot tukaj, želim povedati, ne razočarajte tega upanja, vredno se je boriti. Hvala. Mikrofon, prosim.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 bomo v Evropi po veliko uporu in po približno desetih letih razprav sedaj eh, uveljavljamo skupne emisijske vrednosti CO2 za nova težka vozila. Ta prispevajo šest odstotkov vseh emisij v Evropski uniji. To so emisije, ki še rastejo. Poleg ambicioznih ciljev, ki pa se jih lahko doseže z glede eh, zmanjšanje vrednosti CO2, imamo tudi test proteste, ki potekajo na cestah, zato da bi videli, koliko goriva se resnično na cesti porabi. In ti podatki se zelo razlikujejo od tistih, do katerih se pride v laboratoriju. Taki podatki so potrebni zato, da ne bi prišlo do škandalov, kot je Dieselgate. In te podatke se lahko uporabi, uporabijo tudi tretji subjekti za e, svoje preizkuse. Ključnega pomena je tudi zahteva komisije, zato da bi pripravljali tehnologije e, za merjenje emisij eh, težkih vozil v času celotnega njihovega življenjskega odobja. Poleg tega imamo mehanizem za spodbudo širjenje električnih eh, težkih vozil z nizkimi emisijami, zato da bi leta 2025 ustanovili obvezno kvoto za proizvajalce, ki bi morala znašati 2 odstotka. Spodbijali bomo javna in privatna sredstva in infrastrukture za polnje hranjenje. In ob koncu pri prehodu v eh, brezoglični svet na eh, področju na področju prometa. Dan danes je to še, ta še vedno šti, v 94 odstotkih odvisen od fisilnega goriva. Je potrebno, da EU oblikuje nek sklad za to, da bi tak prehod postal trajnosten tudi s socialnega vidika. Ta uredba pomeni etapo za Evropo, ki se giba, ki gre proti novemu razvojnemu modelu, ki temelji na zavezništvu med okoljem in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 in lahko bomo glasovali o konkretnih ukrepih v našem boju proti podnebnih spremembah. Emisije CO2 za nova težka vozilja predstavljajo 6 odstotkov vseh emisij v EU in 25 odstotkov vseh emisij v cestnem prometu. Te emisije so zelo pomembne tudi v moji državi, v Flandriji. In če želimo eh, doseči cilje iz podnebnih, eh, podnebne cilje, potem moramo postati bolj zeleni. Tehnologija za to je na voljo in ključnega pomena je, da sprejmemo eh, standarde in zmanjšamo emisije CO2 za nova težka vozila. In treba je spodbujati uh, nizkoemisijska in brezemisijska vozila. In zaradi tega mi podpiramo ta uh, sporazum, čeprav bi želeli biti še bolj ambiciozni. Veliko ljudi trpi zaradi slabe kakovosti zraka, veliko ljudi uh, prezgodaj umre zaradi tega in standardi, ki bodo pomenili tudi prihranke, pri gorivu in to je dobro za podjetja. In pomembno je, da zagotovimo standardizacijo produktov, bo, s tem bomo pritegnili tudi investicije in tretje države to že počnejo, Evropa ne sme zaostajati. Gospod Torvalds, dve minuti v imenu Alde. Ärade fru talman, jag ville gärna börja med att tacka mina... Želel bi se najprej zahvaliti kolegom, zlasti vse tistim, s katerimi sem delal med pogajanju, Bas Ajhotu, Kristoferju, Wernerju, ki je rekel, da je osivel zaradi tega. Lahko pa rečemo, da mu je uspel, da, da je bolj osivel on zaradi nas, kot mi zaradi njega. Pred seboj imamo veliko izzivo, imamo zelo razdrobljeno stanje, imamo proizvajalce, ki le s težavo dosegajo cilje. Potem imamo druge proizvajalce, ki bodo imeli še večje težave. Imamo tudi težave glede nične emisije, brezemisijska vozila, e, čeprav tudi električna vozila to niso. In zato moramo rešiti to, kar smo obljubili Greti Thunberg. In veliko bo odvisno od tega, koliko lahko vlagamo v, vložimo v čisto elektriko. Gledati moramo naprej z alternativnimi um, z elektrinimi gorivi in ne računamo samo na električna vozila. Velika, velik, veliki ziv pred nami je, tako kot je povedal Bas, sku moramo sedi, slediti uh, tej zakonodaji tudi v naslednjem sklicu v parlamentu. Naslednji parlament bo moral zagotoviti, da ta zakonodaja doseže cilje in to so zelo ambiciozni cilji, ki smo se jih zastavili. Komisija bo morala ukrepati zato, da bi zagotovila, da se vse, vsem upravlja na pravi način. Modra, uh, modr kartonček, vedno z veseljem prisluhnemo vašemu vprašanju. Rad bi se najprej zahvalil kolegu Torvalcu, kajti CO2 je velik izziv in treba upoštevati tudi stroške v samem življenjskem ciklu težkih gospodarskih vozil, tudi samo produkcijo. Zanima pa me, kaj se bo zgodilo z nenehno vožnjo v mestih in z pametnimi zbirkami, ali bo to tudi prispevalo k znižanju CO2? Hvala za to zelo zanimivo vprašanje. To, da ne bi imeli avtomobilov in, pametnih, in da bi imeli pametne voznike, ne vem, če se to da rešiti tako. Potrebujemo pa izobraževanje o tem, kako, je, kako se vozi. Imamo vse tehnične pripomočke za to, da bi lahko nadzirali promet in ne smemo se bati tehnične pomoči za to, da bi imeli na voljo vse možnosti, tudi v Avstriji. Hvala. Sedaj pa v imenu GUE NGL ima besedo gospod Ek za eno minuto in pol. Hvala za besedo. Dragi kolegi, drage kolegice. Velikokrat sem kritiziral svet in komisijo, pa tudi parlament, da so preveč prijazni do sektorjev in ne do ljudi, okolja in živali. Moram pa povedati, da sem zelo zadovoljen z dosežkom odbora Envi in s tem poročilom. Jutri bomo glasovali o prvi uredbi na tem področju. Kljub temu, da so lobi, pa tudi številne vlade, med njimi nemška vlada, da so pač nasprotovali in tudi omilili prvotni predlog komisije, je pa vseeno to poročilo pomemben korak za varstvo okolja, ni pa dovolj. Čaka nas ogromno dela. Danes govorim zadnjič v tem sklicu parlamenta, v naslednjem sklicu ne bom več poslanec, zato bi vas vse prosil, da tudi upoštevate 13. člen Lizbonske pogodbe in da tudi upoštevate blaginjo živali, ki jih pravzaprav redimo za naše interese. Prosim, da ustvarjate zakonodajo, ki bo temeljila na naših srcih in tudi na našem razumu. Ni samo gospodarska rast, ampak blaginja in dobrobit vseh živih biti, živali in državljanov prosim, da dobro živite in želim vam tudi ogromno sreče v prihodnosti. E. Najlepša hvala, dragi kolega E, ki imate vprašanje po modrem kartončku. Eh, kolega Lize, izvolite. Hvala za besedo. Tudi sam ti osebno želim ogromno sreče in uspeha. Imam pa vseeno vprašanje, kje si dobil podatke o tem, da je ta predlog tako različen od prvotnega predloga komisija? Jaz mislim, da ni. 50 odstotkov oziroma 15 odstotkov in 30 odstotkov, to je zelo razumno, to podpira tudi nemška vlada in s tem res nismo občutno spremenili prvotnega predloga komisije. Kaj sem hotel povedati s tem? V določenih delih smo sicer dosegli cilje, ki presegajo prvotni predlog komisije in zato se lahko zahvalimo poročevalcu, ki se je res boril za to, da imamo sedaj res dobro poročilo na mizi in tudi zato bi se rad zahvalil poročevalcu. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu zelenih ima besedo gospa Deli za dve, del, za dve minuti. Izvolite, Karima. Spoštovani kolegi, ta teden je bila med nami mlada okoljska. Mm -hmm aktivistka Greta Thunberg, ki je dejala, ukrepajte, ukrepajte, ukrepajte in to takoj. Poskrbite za to, da boste vi, ki sprejmete odločitve na politični ravni, omogočili življenje naslednji generaciji, da bo lahko živela v prijaznem svetu. Potrebujemo planet, ohraniti moramo zdravje, zmanjšati moramo obseg onesnaževanja in v ta namen moramo prevzeti odgovornost ter prometni sektor spremeniti, tako kot posod. Samo 5 odstotkov tovornjakov je med osebi vozili na cestah, ampak proizvedete 25 odstotkov vseh toplogrednih plinov v cestnem prometu v Evropski uniji. Če želimo spoštovati zaveze, ki smo jih sprejeli na COP21, zato da bi rešili podnebje in naš planet, potem je že skrajni čas, da zaključimo s to razpravo in poskrbimo za odpravo neravnovesja. Besedilo, o katerem bomo glasovali tukaj, pomeni prvi korak na področju zmanjšanja obsega CO2 za 15 odstotkov do 2025, potem še več za težka gospodarska vozila do leta 2030 in s tem se bo Evropa prvič zavezala k temu, da bomo zmanjšali emisije na cestah, tako izboljšali tudi kakovost zraka. To je zmaga. Kaj pomeni ta zmaga? Pomeni, da ko mi poslanci prisluhnemo zahtevam teh mladih, ki protestirajo vsak teden za to, da bi rešili podnebje in ko pretvorimo vse te lepe besede v konkretna dejanja, se lahko stvari spremenijo v pravo smer. Lahko smo ponosni, ampak bodimo pozorni, pot pred nami je še dolga. Če želimo zagotoviti možnosti tudi našim otrokom, da bodo lahko dihali, živeli svobodno, da bodo lahko živeli v blaginji na našem lepem planetu, potem moramo izglasovati to besedilo jutri in glasovati za podnebje. Hvala, sedaj pa v imenu ENF ima besedo gospod Lančini za dve minuti. Izvolite, hvala, predsedujoči. Pre, promet je ključnega pomena za ekonomijo in za družbo Evrope in posameznih držav članic. Kljub temu pa se zdi, da to vedno pozabljamo in ne prisluhnemo zahtevam delavcem in podjetnikov v Evropi. Ukrepi iz tega predloga so v najboljšem primeru anahronistične, v najslabšem eh, primeru pa nerealistične. Govori se o prehodu v um, brezemisijskih vozilah, o novih tehnologijah, pri tem pa se ne naredi ocene vpliva teh ukrepov. In, um, Ne upošteva se vseh možnih alternativ, ki so na voljo. Govori se samo o elektrikih. Že od začetka je bilo treba predvideti mešanico tehnologij in daljše čase za to, da bi operaterji in podjetja la, lažje preživeli ta prehod. Razvoj tehnologij je uh, še bolj zaostal pri težkih vozilih kot pri avtih, zlasti kar zadeva težka vozila za dolge eh, razdalje. In pri tem zaradi tega bomo prizadeli države članice in njihovo konkurenčnost. Evropa bo odvisna od drugih držav, kot je Kitajska, ki imajo eh, te surovine. Eh, in električna energija v Evropi še vedno izhaja delno iz um,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 iz um, elektrarn na premog. In um, narejeni so bili novi polnilci, ki pa jih polnijo elektrarne na premog. In kar zadeva, uh, kar zadeva brezposelnost, tudi tukaj skupaj z, povezano z konjunkturo in Nemč bi recimo v Nemčiji lahko povzročilo izgubo delovnih mest med 75 tisoč in 210 tisoč delovnih mest do leta 2030. 2023. Moramo o tem, dobro, o tem predlogu dobro o, razmisliti. Ta predlog, takšen kot je, je nerazumen in bodo prinesli nasprotne rezultate, kot so cilji, ki smo si jih zadali. Na, najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Sošnjerc za eno minuto. Ima pojazdov zelo emisijnih. Mislim, da ne obstajajo vozila z ničnimi emisijami. To je znanstvena fantastika. To so samo zvijače proizvajalcev električnih vozil. Ta vozila tudi izpuščajo v ozračje pline, sicer ne, ko se vozijo, ampak recimo v sami tovarni, poslanka Dalija je že povedala, kar je hotela povedati. Sicer lahko govorite, da želite omejiti te izpuste zaradi ljudi, ampak sedaj nimamo na voljo takšne tehnologije. Ti izpusti se samo pravzaprav prekrijejo in se preselijo iz enega vira v drug vir. Mislim, da bomo na koncu pravzaprav imeli opravka z višjimi misijami. Poročilo je neodgovorno. Barzo, Ja, Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Lize za minuto in pol. Hvala za besedo, dragi kolegi in drage kolegice. Dobro je, da bomo te emisijske vrednosti določili tudi za nova težka vozila. Poročilo pred nami je ambiciozno, dobro pa je, da na koncu nimamo več pretiranih želja zelenih in socialistov, tako da bi se res zahvalil poročevalcu, ki je bil res zelo razumen. In smo se približali tudi komisiji, rad bi se zahvalil tudi Kristjanu za vse angažma, ne samo pri tem vprašanju, pa tudi pri ostalih. Bi se pa seveda najraje zahvalil našemu dragemu komisarju. Vem, da ko smo vas izbrali za komisarja na prvem zaslišanju, smo uh, vam marsikaj grdega povedali, ampak v zadnjih petih letih ste vseeno dokazali, da se borite za okolje. Zato res najlepša hvala, Miguel. Čaka nas pa še kar nekaj dela v naslednjem sklicu parlamenta, je treba tudi okrepiti železniški promet. Dobro je, da imamo čistejši cestni promet, ampak več tovora, pa tudi več potnikov je treba prenesti na železniški promet. In temu se moramo posvetiti v naslednjem sklicu parlamenta. Eh, Hvala, gospod Lize, imate hm, vprašanje po modrem kartončku z gospoda Sošnjerca. Boste to sprejeli? Toliko smo dosegli za okolje. Kaj pa smo dosegli, jaz res ne vem. Samo natiskamo vedno več papirja, okolje pa se ne spremeni oziroma se poslabšuje. Ah, Ja, se sem vas prej poslušal, ampak Evropa bo dosegla svoje okoljske cilje do leta 2030. Jutri bomo tudi glasovali o zadnjem delu tega zakonodajnega svežnja in sicer izpolnili bomo več kakor 40 odstotkov upam, da se bodo drugi zgledovali po nas, kajti prehiteli smo jih. Sedaj pa imamo tudi predpise, s katerimi ne bomo dopustili preselitve teh tudi težkih sektorjev iz Evropske unije. Mislim, da smo dosegli uravnoteženo rešitev. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo eh, gospod Dali za minuto in pol. Najlepša hvala. Najprej bi rada čestitala basu Aikotu za njegovo delo. Dosje je bil težaven, ni bil preprost. Dobro je, da bomo imeli nove politike za zmanjšanje emisij CO2. -ja. Predolgo časa nismo imeli teh potrebnih standardov, ko pa vemo, da težka vozila res spodbujajo segrevanje našega planeta. Skrajni čas je, da Evropska unija tudi določi te cilje. Ja, težko se je bilo dogovoriti o zavezujočih ciljih, pa tudi pogajanja s svetom so obrodila zelo pomembne sadove. Rad bi se zahvalila tudi Damjanu, se pravi poročevalcu v senci iz vrst socialistov, ki je tudi poskrbel za dober kompromis. Mi imamo dobre, prave ambicije. To je pomembno, da bomo v sozvočju z našimi okoljskimi zavezami. Tehnologija je pa tukaj seveda najbolj pomembna. Najlepša hvala. No, to so cilji, ki smo si jih zastavili in seveda v naslednjih letih bom z veseljem sodelovala z vami. Grazie, grazie Afna, grazie mille. E adesso la parola all'onorevole Hvala, sedaj pa beseda eh, gospa Renvo Dalon Bonfoy. Najlepša hvala. Uh, Gospod predsednik, končno je Evropska unija sprejela zaveze glede zmanjševanja CO2 za težka vozila. Sama sem vedno zagovarjala še bolj ambiciozne cilje. Ampak države članice, Nemčija pa tudi nekatere druge, na katere vplivajo njihovi industrijski akteri, so znižali ponovno te pragove. Obžalujem pomankljive ambicije sveta, saj emisije CO2 še vedno naraščajo v prometnem sektorju v zadnjih letih. Pregled, do katerega ne bi prišlo leta 2022, bo menik pomembna točka, da bomo izpilili to zakonodajo, vključili v to več kategorij vozil in na ta način bi lahko povečali tudi ambicioznost naših ciljev. Kljub pomankljivosti ambicioznosti strani držav članic, pa mislim, da je to dober korak naprej, če želimo izvesti in kakšno zavezujočo politiko. Boriti se moramo proti onesnaževanju zraka, obenem pa moramo zasledovati tudi vse okoljske cilje skladno s pariškim sporozumom. Omejiti moramo podnebno segrevanje, prevzeti odgovornost tudi za prihodne generacije. Evropa konkretno ukrepa proti onesnaževanju in ponosna sem, da bom lahko v zadnji intervenciji na Evropskem parlamentu poudarila ta boj. Hvala. Adesso... Najlepša hvala. Sedaj pa postopek CatchDI. Dobil sem dve prošnje, obe bom sprejel. Najprej uh, gospod Farja, izvolite. Presidente. E hvala za besedo. No, res sem vesel, da imamo sedaj pred sabo priporočilo, s katerim tudi hočemo zmanjšati izpuste CO2. Vsem bi se rad zahvalil, ki so se delovali v času tega sklica parlamenta na teh različnih področjih, v različnih sektorjih, ki si vsi prizadevajo za dosego naših pariških zavez to smo storili znotraj Evropskega parlamenta, zlasti pa tudi znotraj moje politične skupine ELS. Treba je seveda zavarovati naše okolje, kajti mi smo sestavni del okolja, v katerem živimo. Znanstveniki nas tudi opozarjajo na segrevanje našega planeta. Poleg tega smo letos na ulicah tudi videli ogromno mladih, ki si želijo čistejše prihodnosti, ki si želijo sploh prihodnosti. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Kelly. Šon, izvolite having been involved in the whole climate change agenda v tem mandatu smo veliko govorili o podnebnih spremembah in res sem vesel, da smo v parlamentu dosegli ogromno napredka in seveda lahko tudi pohvalim komisarja pa tudi poročevalca, ki je dejanska gonilna sila na tem področju v zadnjih petih letih. Poslanka dalje povedala, da imamo sedaj novo politiko, ki jo bomo izvajali v prihodnosti za zmanjšanje emisij. Seveda, sam se vozim na letališče, pa tudi iz Strasburga v Frankfurt in na cestah in avtocestah vidim, če dalje več težkih vozil. Mislim, da s tem ne bomo zmanjšali uh, obremenjenosti C z težkimi vozili, ampak izboljšali bomo učinkovitost. Lahko smo še bolj ambiciozni, ampak to je seveda zelo dober začetek. Postopoma ukrepamo, lahko pomagamo industriji, istočasno pa tudi našemu okolju. Ač. Najlepša hvala. S tem smo zaključili postopek. Pritegnite pozornost predsednika in sedaj pa v imenu komisije dajem besedo gospodu Arjasu Kanjeteju. Hvala za besedo. Hvala, dragi poslanci in drage poslanke, za to razpravo. Bom odgovoril na zelo neposredno vprašanje, ki ga je prej postavil kolega Šošnir. Vprašali S teme, kaj je parlament storil na področju boja proti podnebnim spremembam? Ogromno smo storili, ogromno. Pred letom 2020 smo že imeli zelo ambiciozne cilje in tudi misije smo zmanjšali za več kot 20 odstotkov, pri tem pa smo bili priča rasti BDP-ja, se pravi, ta parlament je v petih letih seveda tudi vzpostavil neverjetni zakonodajni okvir za okolje in energetiko. V politiki sem že več kot 30 let, v zasebnem in javnem sektorju nikoli ne pomnem takšnih dosežkov, kot smo jih dosegli v tem letu. In seveda moram se zahvaliti vsem predsedujočim teh zadevnih odborov. Res opravili ste izjemno delo, ne samo v uh, zvezi s tem dosjeju, ampak tudi v zvezi z dosjejem obnobljivih virih energije. Res imamo ogromno nove zakonodaje, ta zakonodaja nam bo pomagala uh, za 45 odstotkov zmanjšati emisije do leta 2030. V letu 2050 pa kar za 60 odstotkov. Pri tem pa je seveda najpomembnejša stopnja politične podpore. 80 odstotkov glasov je bilo za pri okolju, brez da bi upošteval glasovanja jutr, smo imeli kar 76 odstotkov za, se pravi, obstaja politična volja in podpora v tem parlamentu, kar ni, ni, kar ni nekaj običajnega, če sem pošten. Komisija je tudi morala popustiti, pogajali smo se z vami in moram povedati, da je bila to res izjemna izkušnja za mene več kot 70 trialogov sem preživel. Ja, to je bilo res hudo, ampak uspešno. Vsem bi se vam rad zahvalil, upravili smo res izjemno delo, ampak brez vaše podpore in brez vaše pomoči ne bi izboljšali tega zakonodajnega predloga. Sedaj imamo res bolj ambiciozne cilje. Sicer so postopki zelo dolgi, ampak vem, da bomo tudi v prihodnosti postopoma še povišali ambicioznost naših ciljev. Vas čaka še ogromno dela. Zadnja javno-mnenjska raziskava iz prejšnjega tedna je pokazala, da je bo 77 odstotkov volivcev upoštevalo podnebne spremembe pri volitvah na naslednjih evropskih volitvah. In mislim, da smo res bili uspešni. Vas pa pozivam, da storite dvoje. Državljano je treba pojasniti, kaj smo storili v zadnjih petih letih. Poleg tega pa jim je tudi treba povedati, kaj še boste storili v naslednjih petih letih. In na takšen način boste več državljanov prepričali, da pridajo na volitve in glasujejo za vas. In mislim, da bomo v naslednjih petih letih še nadgradili ta svežen. In na takšen način bo Evropska unija prvo svetovno gospodarstvo, ki bo tehnološko neutralno. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa ima besedo poročevalec Bas Eckhout. Najlepša hvala. Vsi se danes zahvaljujemo vsem, pa se bom še jaz. Rad bi se zahvalil komisarju za vso opravljeno delo. Ja, vem, da se včasih res nisva strinjala. Tudi sam sem kar nekaj ur prebil z vami, ampak dialog je bil vedno dober, sicer se nismo vedno strinjali vsem, ampak pogajala smo se v duhu vzajemnega spoštovanja. Prav imate, mar se kaj smo storili, ampak čaka nas še ogromno dela. Nismo še na cilju glede gospodarstva, ki temelji na tehnološki neutralnosti. In zato bodo volitve maja, volitve o podnebnih spremembah. Ja, Peter Lis, res sem vesel, da si se vrnil v dvorano, kajti sedaj ti lahko odgovorim, kje smo se v parlamentu potrudili in izboljšali zakonodajo. Sedaj cilj 2030 pravno zavezujoč, to je zelo pomembno, kajti sedaj vemo, kam gremo. Parlament je tudi zapolnil številne vrzeli, super posojila, to smo zamenjali z posebnimi merili za težka vozila. Poleg tega pa smo tudi poskrbeli za to, da je to, kar je sedaj v zakonodaji, nekaj, kar se bo dejansko uresničilo. Seveda to je tudi pomembno glede Dieselgate. -a imamo ogromno tehničnih izboljšav, tudi klauzulo o pregledu, ampak te tri izboljšave dajejo vlagateljem in producentem zelo jasno sporočilo, da bo prihodnost, prihodnost ničnih izpustov. To je seveda velika sprememba, no, moral sem ti odgovoriti. Najlepša hvala, veselim se glasovanja jutri, potem pa bomo videli, kaj lahko storimo v prihodnosti, zlasti uh, s pričo vrha v New Yorku. Mislim, da lahko komisija tukaj še kaj naredi. Vem, da komisija, molim, bom pa še jaz. Najlepša hvala, razprava je zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri.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 gospa komisarka, gospe in gospodje. Toliko časa sem delal na direktivi za spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz. Dve tretjini vseh emisij nastaja v cestnem prevozu. Javni sektor potrebuje čiste in energetsko učinkovite avtobuse, vozila, in naprave. In potrebujemo tudi boljše storitve. Bistvene so dobre spodbude tudi za javni sektor in javne naročile. Tako se bomo lahko soočili z izzivi prihodnosti. Naši cilji so ambiciozni, želeli pa smo poskrbeti tudi, da bomo te cilje lahko dosegli, da bodo to lahko dosegli izvajalci v prihodnosti pogodbeni partnerji, lokalni organi, vse to je pomembno, to pa je pomembno tudi za sam promet. Bo pa financiranje bistvenega pomena tudi pri nakupu novih čistih vozil. Cilji so usklajeni tudi z možnostmi in specifikami držav članic ampak večji bo obseg uporabe čistih tehnologij, laže bomo dosegli zastavljene cilje. Cilji pa seveda ne morejo pokriti 100 odstotkov vseh nakupov in naročil. Seveda se bo uporabljalo tudi določene tradicionalne oblike čistih tehnologij, naprimer hibridna vozila. Super čista vozila bodo prav gotovo, torej le brezemisijska vozila. Hibridna vozila so torej pravi prehod do ničnih ciljev. Poskrbeti bo treba tudi za ustrezno usposabljanje, izgradnjo infrastrukture, obvladovanje tvegan. Dobro je, da imamo tudi določeno fleksibilnost za nizkoemisijska vozila. Opredelitev čistih vozil smo uskladili tudi z tem, kar je zapisano v, v direktivi o alternativnih gorivih in veselime, da je bila Evropska komisija tako odprta za to definicijo. Direktiva zadeva tako težka kot lahka. Gospodarska vozila bo pa to vplivalo tudi na javni promet in avtobuse, ki se uporabljajo v javnem prometu. Veliko javnih naročil zadeva ravno avtobuse in področje uporabe zato zajema tudi to kategorijo vozil. Ampak obenem se moramo zavedati tudi tega, da imajo proizvajalci avtobusov najboljšo tehnologijo. In v EU prav gotovo obstajajo določeni prvaki, na področju čiste tehnologije, ki lahko ustrezno konkurirajo tudi na globalni ravni. Naprimer Solaris zahoda Polske, odkudar prihajam sam. Ta družba proizvaja brez emisijske avtobuse, ki delajo tudi na pogon vodika. Brez emisijska tehnologija na ravni zemljski plin. Vse to nam bo omogočilo, prehod k ničnim emisijam in boljši kakovosti življenja. Tudi biogoriva se bodo v prihodnosti bolje in bolj učinkovito uporabljala. In to smo omenjali tudi v času pogajanj. Vse to je bilo peto tudi v kontekst krožnega gospodarstva. Zavedamo se tudi tega, da so nove tehnologije vse boljše. Ampak tukaj ne gre le za tehnološke izzive, soočiti se moramo tudi s podnebnimi izzivi. Slaba proizvodnja pomeni veliko težav tudi za okolje. Včasih ima veliko negativnih učinkov. Zato menim, da moramo pospešiti proces boljše, vzdržne proizvodnje baterij, naprimer, tako da bomo lahko ponovno uporabljali baterije, da bomo podaljšali njihov življenjski cikl, da jih bomo lahko reciklirali. Materijale, ki jih uporabljamo, morajo uporabljati manj redkih mineralov in rudnine. To je pomembno tudi za razvoj evropske industrije. Čiste baterije, to je pomembno. Evropska unija mora poskrbeti za to, da bo naša industrija konkurenčna tako cenovno kot tudi tehnološko, obenem pa moramo poskrbeti za ustvarjanje novih delovnih mest. Ta delovna mesta morajo ostati v Evropi, javna sredstva pa moramo pametno uporabljati za to, da bomo še naprej razvijali evropsko industrijo. Najlepša hvala vsem, zahvaljujem se tudi poročevalcem v senci. Naša stališča so se včasih razhajala, ampak menim, da smo dosegli dober kompromis. Lepo se zahvaljujem tudi Evropski komisiji, ki je bila ključnega pomena v določenih fazah dela. Zahvaljujem pa se tudi romunskemu predsedstvu. Veseli me, da smo dosegli to, kar nam je uspelo še v tem mandatu. Najlepša hvala, dragi kolega. Sedaj pa v imenu komisije ima besedo gospa Violet, Violeta Bulc. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik. Uh, Spoštovane poslanke in poslanci, komisija pozdravlja današnjo priložnost, da se pogovorimo o poročilu gospoda Gžiba. Zahvaljujem se poročevalcu, pa tudi poročevalcem v senci za odlično upravljeno delo. Ne le pri tem doseju, ampak tekom celotnega procesa. Naše sodelovanje, kot ste povedali, ni bilo vedno enostavno, je bilo pa odprto, intenzivno in prišli smo do dobrih rezultatov. Po zaslugi vseh zavez, pa tudi odločnosti vseh treh partnerjev in dveh zakonodajalcev, smo prišli do uspešnega zaključka pri tem dosjeju. Se vežem za čisto mobilnost. Javni sektor je v okviru tega predloga dobil pomembno ulogo pri splošnemu razogličenju evropskega cestno-prevoznega sektorja. Javna naročila predstavljajo 70 odstotkov trga. Za mobilizacijo javnih naročil tako da pospešimo uporabo čistih vozil, nam bo direktiva omogočila pomemben korak naprej proti mobilnosti na osnovi ničnih emisij. Po našem mnenju, kompromisno besedilo, ko smo ga dobili 11. februarja na trilogu, predstavlja dober kompromisen ravnovesje med različnimi zahtevami in priporočili. Predstavlja ustrezno raven ambicioznosti, obenem pa dopušča tudi dovolj fleksibilnosti pri izvajanju določb, tako da lahko dosežemo vse te cilje brez ustvarjanja dodatnega pravnega bremena za javne ali pristojne organe. S prenovljeno direktivo bomo dobili tudi novo opredelitev čistih in energetsko učinkovitih vozil, določili bomo tudi nacionalne cilje za javno naročilo, kar bo vključevalo specifične cilje za brezemisijske avtobuse. Prepričana sem, da dogovor, ki ga bomo dobili v trilogu, postavlja ustrezno ambiciozno tarčo oziroma cilje. Besedilo dopušča tudi dovolj prožnosti v smislu delitve odgovornosti in truda med državami članicami. To nam omogoča stroškovno učinkovito izvajanje, ki ne bo vodilo v pretirano obremenjevanje posameznih javnih in pristojnih organov. Številna naša mesta, Amsterdam, Berlin, Pariz, Varšava, Barcelona, Hamburg, Milano, Ljubljana, in München med drugimi. Pa še številna druga so že sprejela prostovoljne zaveze, ki presegajo okvir tega, kar bo ta direktiva zahtevala. In zdaj bomo pomagali drugim mestom slediti temu svetlemu zgledu. Za prenovljeno direktivo bomo razširili tudi področje porabe in v to vključili javna naročila znotraj prakse, kot je leasing nakupa v višji ceni in pa odkupa.